EFDD in ENL e ter po, ne poviz oziroma ne samostojni poslanci so tudi prosili, da bi kolegica Donano nam domestila še proja v delegaciji za parlamentarno skupščino AKPEU. Dančini kot član odbora za mednarodno trgovino naj bi bil imenovan v to isto poslan, parlamentarno skupščino EU-AKP. Nadomestili bomo še enega člana v delegaciji z Irakom. Kolega Sobnjer bo na mesto Rizarda Kovardvina Mike postal član delegacije za odnose s Kitajsko. Karver bo nadomestil Šoproda kot član v pododboru za človekove pravice. Zanima me, če ima kdo kaj proti